na granicah Saharova. Evropski parlament je to organiziral, gre za 14 eh, borcev za človekove pravice. Danes so tukaj. Ti ljudje prihajajo iz različnih držav, naprimer iz eh, Belorusije, Demokratične republike Kongo, Gvatemale, Irana, Jordanije in Kazahstana. Dva tedna bodo imeli tečaj na temo človekovih pravic, sodelovali pa bodo tudi z Evropskim centrom za človekove pravice in demokratizacijo. Dieses neue Programm wird. Ta no program organizira omrežje Saharo, skrbi pa za to, da spodbuja ljudi, ki se borijo za človekove pravice. Čestitam vsem in upam, da boste v Evropskem parlamentu imeli lepe izkušnje. Nadaljujemo. Naslednji bo za dve minuti gospod kolega Javor. Thank you,